Lotka, ki je bila zaprta v Rusi več mesecev, je bila danes končno izpuščena na prostost. Tudi novinarka Izmajlova, je bila izpuščena na prostot v Azerbajdžanu. Kot veste, je Evropski parlament močno in odločno zahteval izpustitev teh dveh odločnih žensk in lahko si čestitamo, da bosta ti dve ženski lahko k malu ponovno združeni s svojima družinama. No, sem ter tja nas razveseli tudi kakšna dobra novica. Nadaljujemo z našo razpravo, gospa Turm Hohenstein.